dnevi je prišlo do najbolj brutalnega napada na Francijo. Teroristi so z neverjetno brutalnostjo na način, ki mu nikoli nismo bili priča, iztrgali iz življenja zlasti mlade moške in ženske in so jih pobili na bestialičen način. Mi smo danes eh, institucija s sedežem v Franciji prvič po teh napadih eh, na francoskih tleh. In zaradi tega, gospe in gospodje, ponavljam naslednje. Zahvaljujem se vam vsem za izraze sočutja in izražam eh, našo popolno solidarnost francoskim narodom. V mislih smo z družinami umorjenih in upamo, da bodo tisti, ki so ranjeni, hitro okrevali. To velja tudi za žrtve napada v Bamaku. To velja tudi za žrtve napadov na drugih krajih, kjer so blazni teroristi pobili nedolžne ljudi. Gospe in gospodje, živimo v času velikanskih izzivov. Število napadov, ki se jih moramo tukaj spomniti, ker pač ne moremo delati hierarhije eh, seznamov žrtev in vsak, eh, vsaka žrtva nam pomeni enako. Ta seznam je dolg. In če se spominjamo na Pariz in Bamako, se hkrati spominjamo na žrtve posod po svetu, v Siriji in v Iraku, predvsem kjer je tako imenovana islamska država storila vse za to, da uniči uh, civilizacijske dosežke. Uh, spominjamo se vseh njihovih žrtev. E, torej prosim vas, da e, ostanete v spomin na vse te žrtve. gospe in gospodje danes zjutraj sem imel žalostno dožnost da evropski eh, parlament zastopam ob eh, spominu na nekdanjega nemškega kanclerja helmuta schmidta ko je on umrl je umrla izrazita osebnost ne zgolj iz Nemčije, temveč celotne Evropske unije. E, z nekdanjem predsednikom Valerijem Žiskarde Stangom je on eden izmed so ustanoviteljev Evropskega monetarnega sistema. E, kot predsednik vlade in tudi kot publicist se je zauzemal za poglabljanje unije in za sodelovanje narodov čez meje. Helmut Schmidt, gospe in gospodje, je bil predsednik vlade v državi, iz katere prihajam jaz in v času eh, največjih terorističnih eh, izzivov se je držal pomembnega načela, ki ga izrazimo stavkom Alberja Kamuja. In sicer tisti, eh, ki jim ne uspe združiti svobode z varnostjo, ti so posod neuspešni. In ta stavek naj bo vodilo tudi v teh izzivih, s katerimi se soočamo. Varnost naših državljanov in tudi lastno varnost moramo zagotavljati čim bolj učinkovito, vendar ne smemo dopustiti, eh, da bi tisti, ki nas ogrožajo, eh, ogrozili in uničili našo svobodo. To je naloga Evropskega parlamenta. gospe in gospodje zelo težko je danes govoriti o tem.